uredba komisije o posojilih v tuji valuti. Besedo bom takoj predal našemu kostu v imenu Evropske komisije, je z nami gospod Hill. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvaležen sem za to priložnost, priložnost, da se pogovorimo o zelo pomembni temi o posojilih v tuji valuti. Hipoteka za nakup eh, stanovanja, hiše je ponavadi največja finančna transakcija, za katero se ljudje odločijo tekom svojega življenja. Zato potrebujemo konkurenčen eh, hipotekarni trg, ker imajo ljudje izbiro, kjer vedo, kaj kupujejo in kakšna tveganja s tem prevzemajo. Eden od proizvodov, ki je postal priljubljen v zadnjih letih, so bila posojila v tuji valutah veliko let so to vrstna posojila zagotavljala potrošnikom nizke obrestne mere. Ampak eh, izkušnje so v zadnjem času pokazale, da so lahko ta posojila problematična, če jih ne moremo zaščititi pred nenadnimi spremembami obrestnih mer. Tukaj imamo v mislih eh, posojila v eh, švicarskih frankih. To je dober primer eh, tega, o čemer govorim. Na Hrvaškem, na Polskem, na Mačarskem, v Romuniji so bila takšna posojila zelo uh, priljubljena. Ko se je Švicarska nacionalna banka odločila, da, uh, obres, da uh, menjalni tečaj med evrom in uh, švicarskim frankom ne bo več stabilen, so stroški narasli. To je pomenilo, da so se odplačila hipotek povišala. Uh, in države so morale eh, pomagati tistim, ki so se znašli v težavah pri poplačevanju teh eh, posojil. Nekatere države so že sprejele določene eh, zakonodajne ukrepe v zvezi s tem, druge še pripravljajo to vrstne ukrepe. Kaj je naredila komisija za prihodnost? Ukrepali smo zato, da bi zagotovili, da se stveganji, ki so povezana s posojili v tujih valutah, bolje upravlja. Imamo direktivo o hipotekarnih posojilih. Ampak s tem seveda ne rešimo eh, vprašanja obstoječih eh, posojil v tujih valutah. Na tem eh, mestu pa tesno sodelujemo z državami članicami in vladami in poskušamo najti najboljši odgovor. Seveda moramo zaščititi interes potrošnikov, obenem pa moramo zagotoviti tudi, da sprejeti ukrepi upoštevajo pravila enotnega trga in da ne omejujejo prostega gibanja kapitala oziroma svobode evropskih podjetij, da poslujejo kjerkoli v Evropski uniji. Zagotoviti moramo eh, ravnovesje. Zagotoviti je treba tudi, da se izognemo škodi eh, za zaupanje investitorjev, če bi posegli v eh, pravno gotovost. Hrvaška se je odločila, da spreme zakonodajo, ki posojilo jemalcem omogoča, da Eh, spremenijo svoje posojila v švicarskih frankih, v eh, eh, druge valute. S tem posojilojemalcem omogočajo, da prevzamejo posojilo, kakršnega bi imeli, če bi tega sprejeli v evrih takrat, ko so ga ko so se zanj prvič odločili. Stroški so ena milijarda evrov in te stroške morajo nase prevzeti banke, ki so posojila izdale, brez da bi upoštevali različne okoliščine posojilojemalcev. Komisija ni bila eh, predmet posvetovanja pri osnutku zakonodaje, hrvaška vlada eh, pa tega tako ali tako ni treba, ni bi, eh, ni, hrvaški vladi pa tega ne, ni bilo treba narediti. Zagotoviti moramo, da se spoštuje eh, pravila enotnega trga. Naj vam podam našo eh, analizo. Jasno je, da je cilj zaščite posojilojemalcev eh, s tem, ko želimo preprečiti eh, posojilno krizo, nekaj, kar lahko poseže v svobodo kapitala in vzpostavljanje podjetij. Ampak omogočanje posojilojemalcem, da spremenijo posojila iz švicarskih frankov v evre po nižji obresni meri in da bi posojilo dajavci eh, prevzeli na se vse stroške, vse to gre predaleč. Eh. Mislim, da se moramo soočiti s tem izzivom in najti uravnoteženo rešitev, ki upošteva svoboščine, ki so zapisane v pogodbah. Eh, s tem moramo zagotoviti tudi, da se ohrani zaupanje investitorjev na Hrvaškem. O tem se pogovarjamo eh, v svetu ECOFIN, spremljamo eh, razvoj dogodkov na Hrvaškem, pa tudi v drugih državah, ki eh, pripravljajo zakonodajo. Na mizi imamo vse različne možnosti. Imamo tudi možnost sprožitve postopka ugotavljanja kršitev, če bo to potrebno. Tesno sodelujemo s hrvaško vlado, ki prav tako želi najti pravo pot naprej. Pogovarjamo se tudi z zadevnimi bankami, zato da bi našli bolj ravnotežen pristop, ki bolje porazdeli eh, stroške. Sam podpiram ta pristop, ampak malo je treba nekaj narediti, drugače bo treba eh, ukrepati drugače. Potrebujemo tudi torej, eh, rešitev, ki je uravnotežena, ki je eh, dosledna in upošteva evropsko zakonodajo, ki ščiti potrošnike, pa tudi ulagatelje in enotni trg to je rešitev, za katero si bom eh, tudi vnaprej prizadeval. In tega si želim v vsaki državi članici, kjer eh, je ta tema trenutno tako pereča. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa predstavniki političnih skupin. Najprej v imenu ELS gospod Otmar Karas. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje, najlepša hvala za besedo. Hvala vam, komisar Hill, za ta odziv na naša vprašanja. Vprašanje smo pripravili zato, ker so bili sprejeti določeni ukrepi v Romuniji, Bolgariji, eh, sovražujem ne v Bolgariji, na Polskem in na Hrvaškem. Nekateri ukrepi so bili eh, retroaktivni, gre za eh, menjavo teh posojil iz ene valute v drugo valuto in eh, včasih eh, je prišlo do posega v zaupanje. Zaupanje je izjemno pomembno in sedaj je v nevarnosti. Zadnji koraki so privedli do dvomov, v težave smo prišli zaradi z, zagotavljanja stabilnega sistema. Evropska centralna banka je jasno povedala, da imajo ti ukrepi eh, negativen učinek na monetarno stabilnost bančnega sektorja in na realno gospodarstvo. Veliko je eh, možnosti za razširitev te krize eh, na druge države članice. Mislim, da ne smemo posegati v temelje našega pravnega reda. Ne smemo, najti, eh, ne smemo iskati kratkoročnih uspehov, zato da bi eh, na to škodili celotnemu sistemu. To je nekaj eh, bistvenega za Evropsko unijo. Smo enotna skupnost, ki spoštuje vladavino prava. Ta skupnost temeli na naših vrednotah in to je Evropa, ki jo moramo braniti in zagovarjati. Ne smemo dovoliti, da se posega v zaupanje v ta pravni okvir na tak retroaktiven uh, način. Gospod komisar, v tem kontekstu bi uh, vam rad zastavil nekaj, uh, eh, nekaj dopolnilnih vprašanj, ki ste se jih sicer dotaknili, ampak na njih niste popolnoma odgovorili. Zanima me, o katerih državah članicah je bila komisija obveščena vnaprej, uh, ko to zahteva evropska zakonodaja. Katere ukrepe boste sprejeli vizavi tistih držav, kjer razprava še vedno poteka oziroma se bo kmalo začela. Pokazati je treba, da eh, je to v nasprotju z evropskim eh, pravom, kar se tiče prostega gibanja kapitala. Kako lahko centralni temelji eh, enotne Evrope, kot je svoboda prostega gibanja kapitala, pravna gotovost, preživijo, če se sprema takšne ukrepe? če se lahko retroaktivno eh, spreminja posojila po nizkih obresnih merah. Graditi moramo na vladavini prava, na pravici do eh, predvidljivega poslovanja. Narediti moramo vse za to, da kratkoročni populistični ukrepi ne bodo eh, škodili temu sistemu. ne smemo dovoliti, da vse to poseže v zaupanje investitorjev in vseh ostalih v sistem. Najlepša hvala, gospod Kara, sedaj pa v imenu skupine socialistov in eh, demokratov. Kazalin Sorin Ivan. Osem minut in pol. Najlepša hvala. Z veseljem bom uporabil teh eh, osem eh, minut. Hvala, gospod komisar, zaščititi je treba banke. To je dejstvo. Enotni evropski trg je pomemben. Predvidljivost za vlagatelje je prav tako izjemno pomembna. Ampak tukaj govorimo o neki komercialni pogodbi med dvema stranema, med dvema strankama, ki morata nase prevzeti tako prednosti kot tudi slabosti takšne pogodbe. Na eni strani imamo banke, posojilo dajalce, eh, ki zagotavljajo določene, določene obresne mere, eh, določeno zavarovanje, ampak morajo nase prevzeti tudi tveganje. O tem je treba govoriti v eh, luči krize iz leta 2008. Evropski državljani so se takrat soočali z velikimi eh, težavami, obresne mere so bile 10 ali pa 12 odstotkov, stroški so bili zelo visoki potrošniki že leta in leta plačujejo ta posojila. Banke so v tem času uh, nazaj eh, dobile uh, posojena sredstva. V trenutku, ko potrošniki niso več mogli uh, poplačevati posojil, so banke uh, posojila uh, umaknile, ta sredstva prevzele. Gre za veliko krizo in uh, to krizo morajo rešiti vse zainteresirane strani. Finančna kriza iz leta 2008 je potekala v ozračju, kjer so se banke eh, prelevile v investitorske banke, banke, ki so dajale posojila ljudem, ki nikoli ne bi mogli vrniti eh, teh posojil. Ta nestabilnost eh, bank, ta njihova eh, gonja za dobičkom nas je vse pahnila v težave. Direktori bank, direktori investicijskih skladov so zase ohranili dobiček, ljudje pa so ostali brez svojih stanovanj, potem ko so leta in leta plačevali obresti in posojila. To stanje se ne sme več nadaljevati. Dejali ste, da eh, je na Hrvaškem strošek te krize ena milijarda evrov. Na nek način je treba to situacijo razrešiti. Banke morajo prevzeti eh, del teh stroškov. Gospod komisar, po mojem mnenju je treba izpostaviti tudi druge številke. Ena sama številka nikoli ni dovolj. Kakšna je vrednost eh, dodeljenih eh, kreditov? Kakšen, eh, kakšna je, kakšen je delež dobička bank? Kakšna je vrednost stanovanj in lasnine, ki so jo banke lahko prevzele, ko ljudje niso mogli več plačevati obresti? v kakšni meri se je na to ta lasnina prodajala na nepremičninskem eh, trgu. Veliko ljudi se je znašlo v težavah. V Romuniji, naprimer, obstajajo določene banke, ki so uh, zaplenile stanovanja in hiše tisti, ki niso več mogli plačevati uh, posojil. In uh, ta stanovanja so na to prodali za skoraj nič denarja posrednikom in na koncu eh, so ta stanovanja pristala v rokah ljudi, ki so bili povezani eh, z bankami. Prihaja do eh, čudnih situacij na trgu. Ne govorimo zgolj o svobodi gibanja kapitala, govorimo tudi o naši odgovornosti do dobro delujočega finančnega sistema, govorimo o odgovornosti bank, ko te posojajo denar. Banke lahko vedno zagotovijo varnostna, eh, dodatne varnostne ukrepe. Potrošnikom lahko omogočijo, da izberejo določene elemente eh, sistemov, ki veljajo za njihova posojila. Ljudje se lahko odločijo, da naprimer vrnejo stanovanje, prodajo stanovanje, za katerega ne morejo več plačevati posojila ali pa uh, se odločijo za dodatna posojila, za dodatne kredite. V Romuniji imamo naprimer možnosti, da v primeru, ko eh, nek posameznik eh, ne more več eh, plačevati posojila, preda lasništvo stanovanja v roke banke in na ta način razreši to situacijo. Zadeva je preprosta. V posojilni pogodbi Eh, piše, da hipoteka pokriva vrednost eh, posojila. Če je neka nepremičnina dana v roke eh, banke, je hipoteka na to zaprta, končana. Kaj se zgodi, če neka oseba plača 30 odstotkov? nakupne vrednosti, plačuje eh, obresti, plačuje eh, to razliko v obrestni eh, oziroma menjalnem tečaju in tako naprej in je še vedno v velikih težavah. Banka ima na koncu obresti, stanovanje in vse ostalo. Mislim, da morajo pravila biti jasna za vse. Prevzeti je treba nase tako prednosti, kot tudi slabosti pogodbe. Banke morajo stati komercialne banke, to ne smejo biti vlagateljske banke. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu skupine IKR e besedo dobi gospod Angel Zambacki za dve minuti. Uvažajmi gospod predsedatelj, uvažajmi gospod komisar. Hvala predsedujoči, spoštovani gospod komisar, drage kolegice in kolegi, ki vas ta razprava zanima. Nobenega dvoma ni, da eh, so v določenih državah taka posojila jemali zelo eh, na široko. Naprimer, posojila v švicarskih frankih so bila zelo priljubljena v vzhodni Evropi. In 60 odstotkov neugodnih posojil se je izkazalo za eh, posojila v švicarskih frankih. No, Združeno kraljestvo in Luksemburg eh, pa sta dve državi, kjer eh, so velik delež posojil dobili ljudje iz drugih držav. To so finančni centri. Vemo, da so ta posojila eh, privlačna, eh, obrestne mere so nižje, obdobja za odplačevanje so daljša, ampak hkrati so ta posojila lahko tudi zelo tvegana, kajti ljudje ne dobivajo svojega dohodka v tej tuji valuti in so zato izpostavljeni tveganjem te tuje valute. No, kot sem rekel, so bila eh, posojila v švicarskih frankih zelo priljubljena, ampak eh, vrednost lokalne valute se je leta 2008 zelo zmanjšala v primerjavi s švicarskim frankom in ljudje so potem morali odplačevati več, kot so si dejansko eh, izposodili. Leta 2008 je veliko. Bolgarov uh, vzelo takšna posojila, želeli so si kupiti stanovanja. Uh, Do takrat je veliko uh, posojil bilo sklenjenih v bolgarski valuti ali pa v evru. Državljani se počutijo uh, bolj varne uh, zaradi evropske zakonodaje in zato, ker je evro stabilen. No, potem pa imamo tudi sodno prakso Evropskega sodišča. Eh, ki eh, tudi kaže na določene primere pogodb eh, za posojila v tujih valutah. Hvala. Zdaj pa v imenu skupine GUE NGL gospa Matija za šest minut. Izvolite. Hvala, gospod komisar. No, govorimo o zelo specifični temi, ampak pravzaprav gre za političen problem, ki zadeva številne državljane eh, Evropske unije in hkrati je to vprašanje, ki se dotika tudi drugih področji. Ne, zdi se, kot da je naslov zavajujoč. Če pogledamo primere, o katerih govorimo, vidimo, da je veliko posojil bilo tudi v nacionalnih valutah, ne samo v tujih valutah. cilj teh praks je, da se oduzame tveganje finančnim institucijam in da se to breme prenese na potrošnike. Edino upravičilo oziroma edini izgovor za banke je dobičkonosnost. Ta sistem bi morali spremeniti, kajti banke bi morale prevzeti večji del tveganja, če ne kar vsega. In uh, takrat bomo šele lahko govorili o pravih posojilih. Vendar pa se to ne dogaja in ni tako v hipotekarnih pogodbah. Zavedati se moramo, da je veliko družin se znašlo v tragičnih eh, situacijah, zato ker eh, niso mogli odplačati posojila, izgubili so hišo in eh, posojilo odplačujejo še naprej. Odziv odbora Ekon je tudi veliko povedal o tem. Tam se govori o odnosu evropskih institucij glede urejanja finančnega trga. Evropske institucije seveda nimajo problema. Eh, pri tem, da se umešavajo v nacionalne finančne sisteme. To so institucije že počele, naprimer na portugalskem. Obstajajo državljani, ki so eh, imeli pogodbe, ki ne temelijo na načelu dobre vere, ki tudi niso zakonite in eh, odziv je vedno enak banke naj bi eh, privedli pred sodišče in tam naj bi se stvari rešile. To je evropski odziv. Ampak s tem eh, se obrne hrbet državljanom, ki so eh, trpeli in še trpijo zaradi posledic finančne krize. In zato tudi trpi kredibilnost evropskih institucij. Ta verodostojnost se je povsod po Evropi zelo zmanjšala ne moremo preprosto ignorirati tega hudega bremena za evropske državljane in tudi ne moremo več eh, braniti finančnega sektorja z izgovori. Ni dovolj, da komisija eh, reče samo, da želi ščititi državljane in potrošnike. Želimo si pravih ukrepov in želimo si iste odločnosti pri eh, ščitenju državljanov, kot jo kažete pri ščitenju. Uh, Eh, finančnih trgov. Hvala. Hvala za vaš prispevek. Zdaj pa v imenu nepovezanih poslancev gospa Kristina Morvaj za eno minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Veselila sem se te današnje razprave in težko verjamem svojim očem, zdaj, ko sem tu v dvorani. Govorimo o posojilih v tujih valutah. Končno smo to vrstili na dnevni red in končno ste se odzvali na številne pritožbe državljanov. Nekateri so celo eh, naredili samomor, eh, zato ker so se znašli v prehudi situaciji. na tisoče ljudi eh, v Evropi živi v eh, dolžniški služnosti, eh, če lahko tako rečem. To uničuje družine po celi Evropi. Mi pa smo se končno odzvali in želimo nekaj narediti eh, v korist evropskih državljanov. Vsaj tako se mi je zdelo, zdaj pa kaže, da tega sploh ne nameravate narediti. Želite samo začeti neke postopke eh, zaradi kršitev proti Hrvaški, zato ker je Hrvaška eh, stopila na stran ljudi, na stran žrtev proti bankam. Mi podpiramo Hrvaško. In eh, vi tukaj bi se morali sramovati. Seveda ste povezani z organiziranim kriminalom, z finančnimi kriminalci. To je evropska mafija. Sram naj vas bo, gospod komisar. Kaj želite narediti za ljudi? Kako želite podpreti ljudi? Vi pa govorite samo o tem, kako želite podpreti banke. Hvala. Um, eh, hvala. Gospod eh, Pospišil za tri minute, izvolite. Predsedající, eh, ta debata je mimořádně zajímavá. Hvala. To je zelo zanimiva razprava. In škoda je, da se moramo v četrtek popovdne ukvarjati s tako pomembno temo. Komisar, zelo pozorno sem vam prisluhnil. Vesel sem, da Evropska komisija meni, da se je pomembno pogovarjati s posameznimi vladami držav članic. Eh, vlade oblikujejo osnutke eh, zakonodaje v zvezi s tem. Veseli me, da skušate najti rešitev eh, in da želite pomagati tudi ljudem v težki socialni situaciji. Hkrati pa mora ta rešitev biti taka, da ne bo škodila notranjemu trgu. Rešitve ne smejo biti retroaktivne in ne smejo eh, kršiti načela naše evropske integracije. Po eni strani eh, sočustvujem z ljudmi, ki so vzeli posojilo v tuji valuti in so zdaj v težki gospodarski situaciji, po drugi strani pa to ne sme voditi v sprejemanje zakonodaje, ki je v nasprotju z načeli Evropske unije. Veseli me, komisar, da to nadzorujete. Pokazali ste nam, da eh, ste v stikih z nacionalnimi vladami če določena nacionalna vlada želi pomagati svojim državljanom, ki so sprejeli to tveganje in so sprejeli posojilo, ki naj bi bilo ugodno, pa se je na koncu izkazalo za eh, drugačno. Vlade to seveda lahko naredijo, ampak eh, ne na račun podjetij in ne na račun eh, drugih skupin zadolženih. Če želimo pomagati eni skupini zadolženih, kaj bodo potem mislili drugi? Eh, morda tisti, ki niso vzeli posojila v tuji valuti. In ne smemo dopustiti, da pomoč eni skupini gre na račun uh, druge skupine. Sam prihajam z Češke, gospod komisar. In uh, v času, ko je v vzhodni Evropi prišlo do razmaha uh, teh uh, tujih posojil, predvsem v švicarskih uh, frankih, sam sem bil takrat uh, v češki vladi in mi smo ljudi svarili pred tovrstnimi obljubami, ki so sicer lepo zvenele, ampak na koncu se je izkazalo drugače. Danes na češkem zato nimamo takih težav, imamo močan bančni sektor in ni se nam treba ukvarjati s problemi, s katerimi se ukvarjajo naši sosedi. Gre pa tudi za vprašanje o tem, kako so takratne vlade vzhodnoevropskih držav prispevale k temu, koliko so obveščale in opozarjale ljudi naj ne jemljajo teh privlačnih eh, posojil v tujih valutah. Ne smemo pa biti populistični. In mislim, da se to tukaj že dogaja. Govoriti moramo z nacionalnimi vladami in poiskati rešitve, ki ne bodo eh, škodile notranjemu trgu. Zame je to eh, glavna vrednota. E, Hvala. Hvala tudi za spoštovanje časa za govor. Naslednji bo gospod Kelly. Uh, Oprostite, se popravlja predsedujoči. Zdaj je na vrsti poslanec Andrej s 8 minut. Se upravičujem. Hvala. No, če si pogledamo porazdelitev valut v svetu, potem eh, je jasno, da. Uh, se kapital giblje prek eh, meja zaradi trgovine in tako naprej. Zato, da se vključimo v trgovinska razmerja, se morajo povezati tudi nacionalne valute. Uh, imamo dolar, ki upravlja to funkcijo, potem eh, evro, uh, ruski rubel, uh, juan in švicarske franke ter še nekatere druge valute. Evropska centralna banka pravi, da je večina posojil v tuji valuti bilo sklenjenih v evru. No, odvisno od države so posojilo jemalci, jemali posojila v različnih valutah na mačarskem in češkem eh, skoraj ne obstajajo to vrstna posojila v tujih valutah, eh, na Irskem, v drugem kraljestvu, Luksemburgu in na Cipru, pa večino takih posojil jemljajo finančne institucije, eh, predvsem v švicarskih frankih, na Polskem in v Grčiji, pa to predstavlja približno polovico vseh posojil. No, Glede na stabilnost in gospodarsko rast vsake države ter glede na še številne druge faktorje, eh, se postavlja vprašanje, v kateri valuti je najbolje vzeti posojilo. parties to exchange given quantities of currencies at a pre specified exchange Včasih se posojilo eh, vzame po naprej določeni obrestni meri, eh, včasih ne. No. Niso pa tukaj pokrita vsa posojila, potrebujemo ustrezen regulativni okvir, v katerem se bodo eh, posojilodajalci oziroma posojilojemalci zavedali vseh pogojev, pod katerimi jemljajo določeno posojilo. Glavno tveganje eh, teh posojil v tuji valuti je eh, volatilnost obrestnih mer. Eh, bolgarski denar je vezan na evro, prav tako danska korona. In če nekdo vzame posojilo v evrih, je potem tveganje manjše. Kaj ti oseba, Eh, se mora potem ukvarjati predvsem stabilnostjo svojega dohodka. Če pa eh, naprimer v Rusiji eh, želijo vzeti posojilo v dolarjih ali evrih, je to bolj težavno. Prišlo je tudi do pocenitve ruskega rublja veliko je odvisno tudi od eh, notranje stabilnosti ali nestabilnosti eh, posamezne države, naprimer v Grčiji eh, se postavlja to vprašanje. Glede drahme so si postavljali to vprašanje v Grčiji. No, kar se tiče posojil v tuji valuti, če obstaja ugoden menjalni tečaj oziroma stabilen menjalni tečaj, potem eh, težav s tem naj ne bi bilo. No, pred nekaj meseci smo poslali vprašanje komisiji v zvezi eh, z eh, retrospektivnimi ukrepi pri tovrstnih plačilih. Gre predvsem za eh, države izven evroobmočja, ki jih to zadeva. Ljudje kupujejo avtomobile v tuji valuti, naprimer. ali pa jemljajo posojila za hiše in s tem je veliko gospodinstv podvrženih eh, tveganju. Veliko ljudi je tudi pretvorilo svoje, eh, svoje hipotekarna posojila v drugo valuto. Treba je zagotoviti nacionalno finančno stabilnost. Torej, eh, če pride do retrospektivne konverzije na pri menjalnih tečajih mora to biti v skladu z evropsko zakonodajo in treba je spoštovati tudi eh, prost pretok eh, kapitala in pa svobodo ustanavljanja. Evropsko sodišče je tudi določilo oziroma ugotovilo, da določenih posojil evropska zakonodaja še ne pokriva. Komisija je odgovorna za to, da se evropska zakonodaja ustrezno izvaja in zato je ključnega pomena, da jasno objavijo tudi svoje stališče v zvezi s tem. kakšni so ti retrospektivni ukrepi v zvezi s tujimi posojili in pa uh, ukrepi držav, kakšna je torej povezava. In kako je to urejeno v evropski in pa mednarodni zakonodaji. Nujno je tudi, da se zakonodaja. Uh, začne ukvarjati tudi z vsemi posojili, ki do zdaj niso bila pokrita. Hvala. E, Hvala lepa. Besedo pa dobi naslednji govornik in sicer gospod Stanislav Polčak. Tri minute. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Naj povem, da mi je izjemno žal, da govorimo o tako pomembni temi šele v četrtek popovdne. Ampak vendarle, po drugi strani moram reči, da me tudi zelo veseli slišati to, kar ima zapovedati komisar. Namreč vse to kaže na to, da komisija ta vprašanja jemlje resno. Čeprav nas eh, tu čaka še veliko dela. No, na češkem ta problem niti ni ne vem kako aktualen. Ampak številne srednje evropske, pa ne le srednje evropske države, pa so bile močno prizadete zaradi težave, kajti veliko potrošnikov je malo kredite v tujih valutah in v nekaterih državah je bila celo količina oziroma obseg kreditov v tujih valutah višji od tistih v domači valuti. Zakaj? Zato, ker so bile takrat obrestne mere nižje. Potem pa so se zgodile stvari, ki so se zgodile. Obrestne eh, mere se sicer niso spreminjale, ampak eh, so se valutna razmerja spremenila in na to so kreditojemalci morali plačevati bistveno više anuitete kot prej. In nekatere države so potem začele uveljavljati retroaktivne ukrepe, še posebej, ko gre za konverzijo teh kreditov v lokalno valuto. No in povedati je treba, da s temi koraki te države spodkopavajo najbolj temeljna načela Evropske unije, to je svobodni pretok kapitala, prav tako pa se to dotika načela vladavine prava, kar je tudi zelo pomembno evropsko načelo. Seveda, ja, do neke mere lahko razumemo, zakaj si nekatere države članice želijo na ta način rešiti te zelo težke socialne razmere, v katerih so se znašli nekateri eh, posojilojemalci. Ampak retroaktivno veljavnost teh ukrepov je tisto, kar tu obsojamo. Delati je treba na preventivi in tudi na izboljšanju ozaveščenosti kreditojemalcev. Ne moramo kar tako uveljavljati drastičnih ukrepov, ki spodkopavajo sama načela evropske integracije in pa tudi zaupanje investitorjev. Seveda, vemo, da tu prihaja tudi do zlorab različnih določb, pogodb, kreditnih pogodb, naprimer na Mačarskem smo bili priča temu, da so spremenili obrestne mere, celo Evropsko sodišče je obsodilo takšne prakse in razveljavilo pogodbene določbe, ki so bile koristnele za banke. Gospod komisar, omenili ste tudi pravice potrošnikov. Ja, treba jih je izboljšati in okrepiti, ampak obenem moramo bedeti tudi na tem, da ostajo veljavna načela pravne država. Hvala lepa, naslednji gospod Sean Kelly, tri minute, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo me veseli, da lahko spregovorim o tej pomembni temi v imenu naše skupine. No, današnja razprava o posojilih v tujih valutah je zelo pomembna. V obdobju, ko so stopnje Evropske centralne banke, obrestne mere ECB najniže, eh, zgodovinsko gledano, pa so na irskem obrestne mere bistveno više za hipoteke kot eh, drugot v Evropi. Nekatere eh, banke zahtevajo celo 4 odstotno obrestno mero, vpreče v EU pa je 2 odstotka. In eh, zato smo s kolegi tudi pisali nadstrankarsko pismo mm, predsedniku ECB Dragi in upamo na ugodno odgovor. No, ampak ta razprava danes me spominja na še en razlog za skrb. Kot predstavnik evropsk, eh, irskih eh, državljanov, lahko povem, da se zdi za številne naše državljane morda kredit v tuji valuti bolj privlačen. Eh, nizka obrestna mera, daljši odplačilni roki, ampak to je seveda veliko tveganje. Potencialno lahko namreč kreditojemalec eh, na dolgi rok plača mnogo več, kot je prvotno uh, mislil. In zato je treba povečati obseg informacij, ki jih je dolžna banka dati kreditojemalcu v takšnem primeru. Večina nas se tu verjetno strinja, da če se vzame kredit v tuji valuti, gospodarstvo postane manj stabilno. Ko imamo visok delež tujih kreditov v gospodarstvu, so gospodinstva bistveno bolj občutljiva na spremembe obrestnih mer in to seveda vpliva tudi na stanovanski trg. In eh, posledično več tujih eh, kreditov pomeni tudi več kratkoročnih prilagoditev eh, centralne obrestne mere in zato je še bolj nestabilno gospodarstvo. Poleg tega pa imajo nižje stopnje, lahko potem tudi posledično lahko posledično privedijo do eh, višjih eh, stroškov financiranja eh, teh posojil. Če bo prišlo do velike devalvacije britanskega funta v primeru Brexita, bodo banke začele dajati posojila v tuji valuti in to bi pomenilo še dodatno nestabilnost za to gospodarstvo v trenutku, ki mm, gospodarstvo tega nikakor ne potrebuje in zato je treba upozoriti, da to neodgovorno Eh, prakso, kar je imelo velik negativen vpliv na Evropo in tudi na mojo državo pred krizo in zato pozdravljam delo, ki je usmerjeno v odpravo teh težav. Komisar opravlja dobro delo, to cenimo in menim, da mora nadaljevati s tem delom in pozivam tudi države članice, da v polni meri izpolnjujejo tudi pogoje iz direktive o hipotekarnih kreditih. Potrošniki pa morajo paziti na tega volka preoblečenega v ovco. Hvala lepa, gospod eh, poslanec Kelly.